Eh, smo se odločili tudi za eh, teme, eh, ki so povezane z ekstrakcijo nafte. Vsi in pa na eh, upravljanje toksičnih, eh, toktičnih odpadkov. Vsi vemo, kakšni so rezultati eh, črpanja nafte, če je le to slabo urejeno. Vsi vemo, kakšne so bile izkušnje v Afriki, Koreji in tudi Združenih državah. In Poleg tega tudi vsi vemo, kakšne so učinki sežiganja toksičnih odpadkov. Ampak, če obstaja pozitivna povezava med okoljem in razvojem, to pomeni tudi, da obstaja način, kako lahko prispevamo k gospodarskemu razvoju in trajnostnemu razvoju, na, tako da več vlagamo v eh, storitve, ki jih zagotavlja narava. Več je treba narediti za ekološke storitve, eh, Eh, več je treba narediti za ekosisteme, preden bo prepozno. Naj rečem še to. Eh, preden bo cena eh, za ohranjevanje teh ekosistemov postala previsoka, moramo eh, ukrepati. In zato bi želela pozdraviti eh, strokovnjake, ki so med njami. Prepričana sem, da bo ta razprava zelo zanimiva, odkrita in konstruktivna. Vsem vam se želim zahvaliti za to, ker ste prišli na to razpravo. Želim vam tudi veliko uspeha v vašem delu. Sedaj želim povabiti gospod gospod Levin na moj levi in gospod Cimer, eh, da eh, predsedujeta nadaljevanju tega, eh, te, te razprave. Hvala lepa, gospa Levin, imate besedo. Much, Hvala lepa, gospa predsednica. Dobar dan in dobrodošli vsi skupaj na eh, tej javni obravnavi o eh, okoljskem propadanju in, eh, in revščini. S kolegico Cimarja bo predsedovali temu delu in v veliko čas mi je, da lahko predsedujem te eh, pomembni razpravi o uničevanju okolja in vplivole tega na eh, revščino. Često se zgodi, da eh, Eh, se degradacija eh, okolja lahko poveže tudi z bogatstvom, da lahko vodi k bogatstvu, ampak eh, to je veliko krat na stroške cenenih proizvodov, ki jih dobivamo iz revnejših delov sveta. In to je zelo pomembno vprašanje. Dve stvari bi želela povedati, predno začnemo. Prvič, žal, bom verjetno morala oditi nekoliko prej, kot je predvideno, ko mi bodo dali signal, bom morala teči na odbor za ribištvo, zato ker eh, tam obravnavajo zelo pomembno vprašanje o ribištvu, ki je tudi povezano z eh, ekosistemi, ki jih izgubljamo. Druga stvar, ki jo želim povedati, gospod Jakob eh, Rasmussen z Danske, ki bi naj predstavil študijo primera o vplivu okolja na zdravje in o vplivu toksičnih eh, odpadkov na zdravje, eh, je šele včeraj povedal sekretarjatu, da ga žal ne bo, In žal nam ni uspelo v tako kratkem času najti nikogar, ki bi ga nadomestil. Torej, tako bomo morali eh, takoj eh, razpravljati o zaključkih prve študije primere. Nadaljujmo torej s eh, programom. Želim pozdraviti Izabel Kemp. Izabel Kemp je eh, glavna tehnična svetovalka za, po, eh, za izvajanje eh, okoljskih politikih E, in sicer v Uradu Združenih narodov v Nairobiju. Ravno tako poskuša delati tudi kot svetovalka za človekove pravice v eh, Uradu Visokega komisarja za eh, človekove pravice Združenih narodov v regiji velikih rekih. Njen Namen eh, je podpirati dimenzijo človekovih pravic znotraj eh, tako imenovanega Great Lakes Pact. Ravno tako je specialistka za pristope, ki temeljijo na pravicah eh, k razvoju. Preden bom dala besedo Izabel, ki bo predstavila glavne sklepe in pa priporočile ocene milenijskega ekosistema, to bo tudi podlaga za našo razpravo v tem prvem delu obravnave bi želela povedati samo nekaj besed o, ekos, pardon, o pomorskih ekosistemih, ki resnično propadajo. Eh, to je problematika, ki mi je zelo blizu, s katero se veliko okvarjam, saj sem tudi polnopravna članica odbora eh, za ribištvo. Eno od eh, zaključkov te ocene je, da veliko storitev, ki izhajajo iz teh e-, e-, ekosistemov, predstavljajo oviro pri eh, doseganju milenijskih ciljev, se pravi zmanjšanje lakote. In Eh, degradacija pomorskih ekosistemov je eden najbolj očitnih primerov, kaj ti vidimo, da eh, okoli 80 odstotkov ribiških staležev je sedaj v situaciji, ko so popolnoma izčrpani ali pa vsaj preveč izčrpani. Eh, torej, ribe so izredno pomembne za ohranitev ekosistemov in tudi vežejo modri oglik, kar je tudi zelo pomembno z vidika podnebnih sprememb. Potem je tu še vprašanje denarja. Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad sta objavila uh, študijo, v kateri sta ocenila izgubo za globalno skupnost, ki jo predstavljajo uh, izgube staležev, uh, ki so preveč. Uh, izkoristili 50 milijard dolarjev se letno porabi zaradi napačnega upravljanja ribiških staležev. To je v 30 letih 2 trilijona dolarjev. To pomeni, da res veliko izgubljamo in Izabel, res sem zelo vesela, da ti lahko dam besedo, da boš dala svojo uh, uh, oceno uh, tega vprašanja. Hvala lepa, Izabela. Veliko veselje mi je, da sem tukaj, spoštovane članice in člani odbora. E, zelo dobro je, da ste e, organizirali to razpravo, kajti sedaj se veliko krat napak razume, da e, sta okolje in gospodarski razvoj povezana. In izkazalo se je, da morajo okoljske po, eh, politike in pa politike zmanjševanja revščine iti skupaj z roko v roki. Želim pozdraviti tudi vse kolegice in kolege iz Evropske komisije in iz drugih evropskih institucij in političnih skupin, ki so danes tukaj. Ravno tako želim reči, da sta tukaj tudi dva kolega iz UNEBA, iz Bruselskega. Eh, urada. Poleg tega vam bom pa na razpolago za dodatno razpravo po predstavitvi. Nekaj besed bi želela povedati o, same, eh, o sami oceni milenijskih eh, ciljev. Želela bi povedati, kakšno bo nadaljevanje te ocene, potem bom pa govorila o revščini in o okoljskih pobudah, ki je skupna pobuda UNDP in pa UNEP. Jaz sem ena od koordinatork in potem bom govorila o uh, eh, podnacionalnimi pod ocenami. To so deli uh, skupne ocene in uh, osredotočila se bom na dve državi, to sta Ruanda in Tajska. Naj začnem s predstavitvijo okora za eh, oceno ekos, eh, milenijsko oceno ekosistemov. Kot vidite, ekosistemi predstavljajo podlago za eh, naše, našo dobrobit. Ekosistemi nam zagotavljajo hrano, ravno tako nam omogočajo tudi prostočasne dejavnosti. Potem pa so ekosistemi tudi gonila sprememb, imenujemo jih posredna eh, gonila spremembe. Vplivajo na demografske spremembe, so eh, tudi eh, regulatorji znotraj sistemov potem so pomembni tudi z vidika eh, znanosti in tehnologije, ravno tako pa so povezani z eh, kulturnimi eh, in drugimi vidiki. Drugi del okvira so pa neposredni eh, gonilci sprememb, spremembe v eh, o, namembnosti. Eh, z, tal, eh, kakšno vrsto kmetijstva imamo, kakšno tehnologijo uporabljamo, ali imamo namakalne sisteme v eh, eh, puščavah, ali se gozdovi izkoriščajo ali ne. Potem so tu še klimatske spremembe, ki so povezane potem z poplavami. Torej, to so neposredni gonilci sprememb, ki vplivajo tako na ekosisteme kot na dobrobit ljudi. Potem je naslednje vprašanje, kako ti eh, gonilci, kako ti motori spreminjajo st eh, storitve ekosistemov in kako leti vplivajo na dobro bit ljudi in na zmanjševanje revščine. Zdravje je recimo tašen primer, če pride do bolezni, je to veliko krat zaradi onesnaženosti, zaradi slabih pogojev in potem se tudi socialni odnosi spremenijo zaradi okolja. Prej smo bili bolj povezani z eh, zemljo in gozovi, zdaj tega ni več in zato so tudi odnosi med nami drugačni. Potem vplivajo eh, okolje tudi na varnost in razvoj družbe. Te storitve ekosistemov ne zagotavljajo le hrane, goriva in pa drugih naravnih virov, ampak v bistvu predstavljajo del našega življenja, eh, na podlage katerih se razvijajo socialni odnosi. Um, and then again there was the whole discussion when Potem je, ko se je ta cena začela je potekala velika razprava o tem, kaj so storitve ekosistemov in socialni znanstveniki. Eh, In eh, drugi znanstveniki so vsi rekli, da je to celovit sistem, da ekosistemov ne uporabljamo samo za zagotavljanje hrane, vode in goriva, ampak da so ekosistemi tudi tisti, ki podpirajo nacionalni ciklus rasti, ki podpirajo tudi proizvodno. Eh, tu mislim v glavnem na gozdove, na merje, morje in tako naprej. Delujejo pa tudi kot regulatorji za podnebne spremembe. Ekosistemi imajo več veliko pomembnih funkcij in njihova funkcija ni le zagotavljanje hrane, goriva in vode. Kulturna funkcija je zelo pomembna. Veliko nas eh, za konec tedna zapusti Bruslj in gremo nekam v gost ali k jezeru, eh, tako da preživimo lep vikend in s tem nam ekosistemi zagotavljajo tudi možnosti za rekreacije. In vse to smo upoštevali, kjer je bila ta eh, milenijska ocena narejena. To ocenevanje je potekalo od leta 2001-2005, vključenih je bilo več kot 1300 znanstvenikov iz celega sveta. E, proces je bil zelo interdisciplinaren, kot sem že rekla, so bili to sociologi, eh, naravoslovci in ti so želeli eh, pre, preučiti spremembe ekosistemov na dolgi rok in skušali so ugotoviti, kako so te spremembe eh, vplivale na eh, revščino in na dobrobit ljudi in na podlagi tega so oblikovali različne scenarije za prihodne. In kot veste, je negotovo kakovost zelo pomemben dejavnik in zato so poskušali ugotoviti, kakšne vrste različnih scenarijev eh, se lahko uresničilo, če recimo eh, potrošna goriva ostane ista, če ostane ista eh, poraba eh, oziroma uporaba tal, oziroma kaj se bo spremenilo, če se ti dejavniki spremenijo. Potem se je razprava uh, osredotočila bolj na vprašanje, v kolišni meri je okolje pomembno za razvoj. Te študije še uh, tečejo, ampak tukaj vidite ocene, ki uh, potekajo oziroma so že bile. Končane ene so regionalne, nacionalne, ene še tečejo, druge so bile končane. Naj se vrnem. No, to so eh, publikacije različnih ocen in to, kar je zelo zanimivo videti, je, da vključajo, eh, vključujejo tudi poglede domačinov na naravo. V Peruju so vključili lokalne skupnosti in jih vprašali, kako oni vidijo povezavo med naravnim okoljem in razvojem. Se pravi, da so različni pogledi bili vključeni v te ocene. Kakšno je pa nadaljevanje vsega tega? Resnični eh, namen je zagotoviti ustrezno uporabo tega za eh, oblikovanje politične odločanja. Sedaj vemo, da so se ekosistemi spreminjali, da vplivajo na eh, dobrobit in sedaj je vprašanje, kaj pa zdaj? Kako to dejansko lahko vpliva na tiste, ki sprejemajo odločitve? Kdo so ti, ki sprejemajo odločitve in kako lahko takšni znanstveni izsledki se uporabljajo za oblikovanje politik? Prva stvar, ki je bila narejena, je bila ustanovitev mreže. Ta je spodbodila eh, izgradno zmogljivosti v različnih državah. Eh, tiste države, ki so želele same upraviti ocene, so eh, dobile pomoč pri eh, razvoju zmogljivosti za to delo. Zato No, potem smo rekli, da bomo izkušnje, ki smo jih pridobili, ustrezno organizirali, tako da bodo podlaga za globalno razpravo. Eden od rezultatov je medvladna platforma. To je eh, medvladna platforma o biotski raznolikosti in ekosistemih in to je medvladno telo, ki uporablja znanstvene raziskave in ocene ekosistemov zato, da obvešča politike o tem, kaj je treba upoštevati pri eh, oblikovanju politik. Eh, Pripravili smo tudi priročnik za metodologije, Ehm, tu se eh, lahko vidi, kako lahko sami izvedete oceno v svoji državi, v svoji regiji, kakšne vrste orodi in metodologij imate na razpolago eh, za pripravo te ocene. Sedaj pa še nekaj besed o revščini in okoljskih pobudah. Eh, gre za skupno pobudo UNDP-ja in UNEP-a in gre za to, da bi poskušali revščino in okoljske vidike vključiti v načrtovanje na nacionalni in regionalni ravni. Trenutno je 18 držav, eh, to so vključenih v te pobude, eh, to so države v razvoju, v glavnem to so tudi eh, države, ki so zahtevale oziroma zaprosile za take storitve. In eh, glavni pa, eh, partnerji so Ministrstva za finance in eh, načrtovanje, pa Ministrstva za razvoj ali za nar, eh, ravne eh, vire. Eh, to pomeni, da eh, skupaj z Združenimi narodi pomagamo tem državam, da vzpostavijo ustrezne povezave eh, skušamo pa vplivati na sektorske politike in na ustrezno porazdelitev nacionalnih proračunov, tako da se zagotovi, da se več denarja nameni okolju prijaznim politikam. Nekaj pilotskih ocen smo že izvedli, eh, o tem, česar smo se naučili in eh, to smo potem tudi objavili. In kot pri vsakem takem programu, je zelo pomembno pripraviti ustrezna poročila. Ker smo delali eh, za UNDP-em, so ministrstva za finance naši eh, partnerji. Kajti ministrstva za načrtovanje in finance so tista, ki odločajo o nacionalnih proračunih in o uporabile teh. In ideja je ta, da bi dejansko lahko eh, skupaj s temi institucijami ocenili potrebe, da bi eh, razložili, kakšna je povezava med eh, okoljem in revščino. In zdi se nam, da smo zelo uspešni pri ekonomski analizi alternativnih uporab ekosistemov. Ekonomski argumenti so često tisti, ki jih je najlažje razumeti v mnogih državah. Zlasti ekonomske argumente najbolje razumejo ministrstva za eh, finance in razvoj. In eh, to so tudi eh, analize, ki pomagajo razumeti politikom, kakšna je ekonomska vrednost ekosistemov. Vedno bolj pa se odločamo tudi za sodelovanje z deležniki, Eh, to se pravi z eh, kmečkimi sindikati, z parlamentarci, kajti tudi parlamentarci vplivajo na odločitve o investicijah. In od... Razpravljamo o tem, kako se te ocene lahko uporabljajo za ustrezne odločitve in eh, kako lahko na tej podlagi oblikujemo tudi alternativne politike. S temi ekonomskimi in socialnimi analizami eh, e, eh, storitev ekosistemov skušamo pomagati pri boljšem oblikovanju politiko, ampak v Laosu je, je zelo zanimiv primer nacionalni institut in eh, inštitut za nacionalni razvoj. Eh, oni so pripravili prvi lastni Eh, prvo lastno oceno ekosistema, tako da bi videli, eh, kakšen vpliv imajo neposredne eh, tuje naložbe na ekosisteme. Upoštevali in analizirali so se tradicionalno kmetovanje, potem plantaže kavčoka, tam so videli, da so se spreminjali načini proizvodne, ljudje so se tudi selili iz enega konca na drugega, vse to je vplivalo na socialne strukture in s tem so naredili analizo spremembe ekosistemov, ravno tako so analizirali revščino in videli so, da je ekonomska analiza pomembna. Ampak videli so, da ljudem ni eh, pomemben samo dohodek, ampak so jim pomembne tudi druge stvari, kot so varnost, stabilnost in eh, čista voda. Ljudem je pomembno to, da lahko načrtujejo prihodnost svojih otroc. Veliko spremenljivk so ugotovili, ki so izredno pomembne za bodoče odločitve o tujih odločitvah o uporabi in namennosti zemlje. Ta razprava je bila zelo zanimiva in parlament je sedaj prevzel zelo pomembno vlogo v tej razpravi. Parlament ima sedaj zdaj večji in boljši nadzor nad neposrednimi tujimi vlagami in mislim, da bo zelo zanimivo tudi to, kar bo vaš odbor zvedel o e, rezultatih tega dela? Kaj poskušamo še narediti? Poskušamo pomagati vladam oblikovati kazalnike za spremljanje ocenjevanja in okolje in revščino želimo vključevati v druge eh, politike tako, da uh, bo resnično olajšano odločanje o investicijah. Gre za to, da se okrepijo institucionalne zmogljivosti, kot sem rekla, imajo parlamenti zelo pomembno nadzorno vlogo, ampak tu so tudi eh, nacionalni raziskovalni inštituti. V primeru Laoso je Ministrstvo za načrt bilo Eh, pripravljeno prisluhniti nacionalnemu raziskovalnemu inštitutu, ampak to so naredili prvič. Ampak kako sploh sicer vključiti kmete, sindikate, nevladne organizacije v odločanje in kako se posvetujemo z njimi? Mislim, da je to še vedno veliki ziv v mnogih državah in poskušamo vse to ugraditi uh, Eh, v naše programe, tako zagotovimo, da vedno pride do javnega posvetovanja in da posvetovanje ne poteka tako, da bi eh, vprašali samo eno ali dve nevladni organizaciji. Eh, skušamo zagotoviti, da imajo nedržavni akterji stalno prisotnost v teh, stalno vlogo v teh izkušenih poskušamo z ekonomskimi argumenti povdariti potrebo po upoštevanju teh vedikov. Politikom pomagamo tudi s tehničnimi nasveti. Ta, te ocene se naj bi redno uporabljali za oblikovanje politik, pa tudi pri implementaciji in spremljanju in eh, pravi akteri morajo biti vključeni, vključno s parlamentom in nedržavnimi akteri. As you see, I mean, from what we have been using, the ecosystem assessments we have been using. Kaj smo mi dosegli? Tudi mi sedaj bolje razumemo po izvedbi teh ocen povezavo med storitvami ekosistemov in pa zmanjševanje revščine. Tudi eh, vemo, da je treba zagotoviti deležbo in sodelovanje lokalnega prebivalstva. Ravno tako eh, te ocene vplivajo na nacionalne strategije. Eh, omenila sem Tajsko in Ruando, tam so te ocene vplivali na sprejemanje odločitev in dolgoročno so te ocene eh, spodbudile izgradnjo lastnih zmogljivosti za to delo. Naj vam pokažem še primer Ruande. Ruanda je začela z ekonomsko analizo svojega lastnega upravljanja naravnih virov eh, in sicer eh, so se odločili zaradi eh, izgube gozdov in pa mokriš, mokrin. Dva dejavnika sta bila tu pomembna vedno manj eh, možnosti za proizvodno elektrike, je bilo v Ruandi skoraj eh, 100 odstotkov električne energije izhaja iz eh, hidroenergije, hidroelektran. In eh, ker so odičili gozdove, ker so uničili eh, mokrišča, eh, je prišlo do pomankanja elektrike zato ker ni bilo dovolj vode. Elektrike ni bilo v glavnem mestu, ni je bilo eh, tudi v mestih in vaseh. Zaradi tega se je zmanjšala življenska raven in potem so politiki rekli, dobro, obstaja zelo močna povezava med eh, uničevanjem eh, in degradacijo naših ekosistemov in pa industrijsko proizvodo, pa poglejmo, če se da tukaj narediti kaj se je torej zgodilo. Ta ocena je imela vpliv na strategije zmanjšanja revščine, ki so jih eh, oblikovali skupaj z drugimi eh, akterji, kot je Svetovna banka. In eh, videli so, da talne vode predstavljajo veliko vrednost kajti električna energija je zelo pomembna za njihovo gospodarstvo. Njim smo pomagali, da bi našli rešitev preko integriranega načrtovanja in povezovanja eh, z drugimi ministre. Ministrstvo za zdravstvo, ministrstvo za energijo in ministrstvo za plan eh, so bila tista, ki so sodelovala. Potekala je nacionalna razprava, kajti Ruanda ima Eh, organizirane javne razprave na vseh ravneh, imajo posebne razvojne skupine na ravni regij, različni lokalni eh, akteri sodelujejo in razpravljajo o tem, kaj lahko storijo. In cel program. Pod, eh, boja proti revščini in eh, boja za boljše okolje podpira tudi predsednik. In eh, ker, je, ker so ugotovili, da obstaja povezava med pomankanjem vode in pa elektrike, so potem organizirali nacionalno razpravo, potem je pa to pripeljalo do izdelave eh, integriranega celovitega načrta. Odločili so se, da bodo eh, začeli ponovno pogozdevati. To bi pomagalo tudi ljudem dobiti dodatni prihodek in pa eh, to bi omogočilo tudi izgradno dodatnih eh, hidroelektran. Na Tajskem pa je vlada prosila za to oceno v treh, eh, v treh regijah. Vprašanje, na katerega so iskali odgovor, je bilo, kako oblikovati razvojne politike tako, da bodo upoštevale tudi eh, razvoj kmetijstva in da bo leta eh, usklajen z varovanjem okolja in pa z ohranjanjem eh, ekosistemov. Kot vidite na teh treh slikah je prišlo do sprememb eh, uporabe tal, Te spremembe so bile negativne, zlasti med leti 1977 eh, in 2009. Eh, eh, učinek na ekosisteme je bil zelo velik in razprava, ki je potem potekala, je bila zelo vključujoča in sama tajska vlada se je potem odločila, da bo vložila nekaj denarja v nadaljna posvetovanja z različnimi deležniki v regiji in da bodo potem predstavili dodatne scenarije za alternativno uporabo tal za te eh, pokrajine. To je bilo pač nekaj primerov našega dela z različnimi vladami v štirih regijah. Evropski komisiji smo zelo hvaležni za njeno podporo. Eh, to so tu, eh, imamo tudi druge partnerje in donatorje in Paul Garnier bo sedaj govoril o tem, kako eh, pripravljajo te vrste pobud, kako jih uporabljajo, kako poteka sodelovanje z Evropskim parlamentom. Zato se vam sedaj zahvaljujem in eh, pričakujem tudi vaše vprašanje. Eh, <clears throat> eh, Hvala, Izabel Kemp, za to zelo zanimivo predstavitev. Kolegice in kolegi imajo sedaj priložnost, da podajo svoje pripombe ali postavijo vprašanja. Eh, kolegica Killer, ki bo potem prevzela moderacijo, ko bom jaz odšla, je na vrsti prva. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Mislim, da je to zelo lep primer, kako je možno ocenjevati degradacijo okolja in kako je možno proti temu okripati. Videli, slišali smo veliko o postopkih, kako eh, to poteka. Mogoče bi nam lahko eh, predstavili tudi nekaj, nekaj splošnih rezultatov. Ali ste ugotovili kakšne posebne trende v območjih, ki so še posebno prizadeta? To bi nam prav gotovo pomagalo. Sedaj pa ima besedo gospod Garcia Diaz de Mera. Hvala, gospa predsedujoča. No, čestitam komisiji za to pobudo, eh, da se organizira ta pomembna javna predstavitev. Imam vprašanje za govornico, ki je pravkar podala svoj prispevek in sicer v zvezi z Ruando. Ali pri tem upoštevate tudi vojno in vojne dogodke med Hutuji in Tuci? Ali je to eden od elementov, ki še vedno prispeva k nadaljni degradaciji okolja? prav gotovo tam prihaja tudi do povezav med revščino in degradacijo okolja. Hvala. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz čestitam gospi Lovin k tej pobudi, da se organizira ta javna predstavitev vsi, ki smo člani tega odbora, smo zelo zainteresirani, da slišimo več o tej temi. Želim pa podati prv, prvi odziv na to, kar sem slišal. Vedno spet slišimo in se sprašujemo, ali je to, kar trenutno poskušamo izvesti dobro ali ne. Torej, boj proti revščini, kakšni so rezultati eh, lahko govorimo o Indiji, Kitajski in tako naprej. Eh, torej, na eni strani boj proti revščini, na drugi strani boj proti poslabševanju okolja. Razvoj seveda vpliva tudi na okolje, to vemo. In sprašujem, ali obstaja alternativa krasti in sedanjim eh, metodam dela in proizvodnje. Kako je možno učinkovito ustaviti to degradacijo okolja? Na eni strani želimo odpraviti revščino, na drugi strani pa ne smemo poslabševati okoljskih pogojev o Ruandi. E, malo nekaj ste povedali o sedanji situaciji. Odvisnost oziroma vzajemnost med revščino, vzajemnost revščina in degradacija okolja. In sicer, da je bilo možno generirati energijo samo z degradacijo okolja. To je bilo seveda razumljivo, ampak kaj lahko storimo proti temu? Ali je možno tam postaviti kakšne hidroelektrarne? Ali kaj bi lahko, kako bi lahko ukrepali v državah, kakršna je Ruanda? kako tam proizvajati energijo, da bi pokrivali potrebe prebivalstva po energiji. Torej, električno energijo potrebujemo, po drugi strani pa spet ne moremo, uh, torej moramo preprečiti uh, uničevanje gozdov. Kako zgleda v Ruandi ali tudi v drugih državah? Kakšni alternativni viri energije se ponujajo? Ka, torej kakšne so naše alternative, da bi torej preprečili nadaljno eh, propadanje okolja, tako kot se je zgodilo v Ruandi. Obnovljive, seveda se takoj spomnimo obnovljivih viri, virov energije, ko govorimo o odpravi revščine. Gospod Cimer, prosim. Ja, auch von... Tudi jaz se želim prisrčno zahvaliti za vaš prispevek in eh, vprašanje, ki ga je postavil gospod Kortoslavskas, je bilo usmerjeno predvsem na to, kako rast vpliva na degradacijo okolja. Želim malo obrniti to vprašanje in vas vprašati, so kon, kakšne so konkretne posledice spre, podnebnih sprememb na uh, lakoto, na revščino in iz vašega vidika tudi Eh, kako to zgleda v Somaliji, kjer je situacija katastrofalna. Ali bi nam lahko kaj povedali o teh povezavah in ali uh, je po vašem mnenju, po vaših izkušnjah, tako, da se spreminja politično mišljenje politikov na nacionalni ravni, pa tudi v združenih narodih, tako da se bolj zavedajo, teh neločljivih povezav med bojem proti revščino in bojem proti degradaciji okolja in ali to vodi do konkretnih uh, ukrepov. Gospod Görens, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. En od problemov, je v tem, da ohranjevanje gostov ni prioriteta za države v razvoju. Naj povem, eh, kaj s tem mislim. S državami na jugu imamo partnerstva in jim poskušamo prisluhniti. In če te eh, vrste projekti eh, ohranjevanja eh, gozdov ostajajo, z, z naše strani tudi ni pravega odziva. Kako rešiti te težave? Naj omenim projekt, ki sem ga sam spremljal v Burkini Faso. Tam je še nekaj 100 hektarov eh, pragosta in to je vse, kar je ostalo v Burkini Faso od pragosta. Najprej je bilo težko prepričati ljudi, da bi ponovno eh, eh, posadili drevesa okoli tega eh, gozda, tako da bi ljudje imeli dovolj lesa za svoje potreba. In ko so to naredili, eh, ko so eh, nasadili ta drevesa, smo potem lahko eh, izvedli nekaj ukrepov, da smo zaščitili ta pragost. Ampak ta projekt je trajal 20 let, ampak človek mora biti prisoten in mora biti angažiran. Ravno tako morajo biti angažirane regionalne in nacionalne oblasti. In eh, vendar pa eh, slišimo. Eh, kritike, da obstajajo druge eh, prednosti in eh, zato moramo biti zelo prepričljivi. Moje vprašanje je naslednje. Kako zagotoviti, da se bodo ljudje začeli zavedati pomena tega problema? Kako eh, prepričati politike teh držav v državah v razvoju? Ali imate kako posebno strategijo za to, da jih boste lahko o tem prepričali? Okay, Preden dam besedo komisiji bi želela postaviti tudi zelo direktno vprašanje. Kaj, pre, kaj mislite, da je največja ovira, da se degradacija okolja ne upošteva v procesih sprejemanja odločitev in koncept zelene ekonomije, eh, ki se obravnava tudi v okviru Rio plus 20, ali je to res ključ? Eh, da bi to bolj upoštevali. Torej, ko imamo na eni strani kratkoročne eh, ekonomske dobičke, na drugi strani pa tudi dolgoročne eh, okoljske eh, težave in s tem tudi gospodarske izgube. Sedaj pa Paul Renier eh, iz komisije, eh, iz ustreznega oddelka komisije direktorata DIFKO. Prosim, vi imate besedo. Thank you very much and good... Hvala, dobro jutro. Tako kot smo slišali, je ena od najpomembnejših ugotovitev ocene ekosistemov, torej da je degradacija okolja ena glavnih odvir pri doseganju tisočletnih ciljev. Ta povezava je zelo jasna in moramo se vprašati, kaj, kako ukrepati in kako to upoštevati pri eh, razvojni pomoči. Dolgoročni cilji razvoja so zmanjšanje eh, revščine, trajnostni razvoj in dosega ciljev tisočletja. In zato se mi zdi, da je tudi pošteno, če rečemo, da je EU v preteklosti in tudi sedaj še vedno pionir, kar zadeva uh, ravnanje z okoljem. In to vključuje tudi to področje v naši zunanji dejavnosti. Že več let uh, vključujemo okoljske razmisleke v vseh fazah. Uh, Eh, sodelovanja, tako pri oblikovanju politike, kot tudi pri načrtovanju in izvajanju razvojnih programov. Da si na kratko ogledamo politično raven. 2005, to vsi vemo, je bilo, eh, smo dosegli evropsko soglasje o razvoju s posebnim povdarkom na trajnostnem razvoju in z zavezo, naprimer, da se uporabijo ocene okolja kot orodje za Eh, da, eh, torej, da se to upošteva predvsem tudi v različnih državah, ki jim pomagamo s pomočjo. Nova razvojna politika in sicer agenda za spremembo in eh, tam govorimo o vključujoči in trajnostni rasti in potem tudi o človekovih virih, demokraciji in dobrem upravljanju. Torej, razvoj ni trajnosten, če škoduje okolju, biodiverziteti in naravni, škoduje naravnim virom. Omenjamo tudi spodbujanje zelene ekonomije, predvsem dva sektorja in sicer trajnostno kmetijstvo in trajnostna proizvodnja energije. Naslednjo je potem prenos teh politik v programe. In zato smo razvili orodja in metode, ki jih dajemo na voljo kolegicam in kolegom, tako da lahko bolj učinkovito vključujejo okolje in podnebne spremembe v programe in projekte, ki jih potem razvijajo naprej. Mogoče veste, verjetno veste, da smo razvili smirnice o vključevanju podnebnih sprememb in okolij v teh programe in med orodji, ki jih omenjamo, so profili, okoljski profili za posamezne države, ki so sedaj obvezen, or, obvezno orodje, ki eh, morajo biti vključeni v vse programe za posamezne države. Potem gre tudi strateško, za strateško oceno okolja in tudi eh, ocena uh, podnebnih tveganj. Torej, tudi to smo dodali v zadnjem času. Verjetno tudi veste, da smo med finančnimi instrumenti, da imamo proračunsko vrstico, uh, tematsko vrstico, ki govori tudi o okolju in naravnih virih. Torej, to je proračunska vrstica, eh, za, katere, za katero je predvideno 1,1 milijardi evrov za eh, do leta 2013. Torej, tam z eh, tega financiramo eh, projekte v državah na področju vode, biotske raznovrstnosti, gozdov, onesnaženja, kemične snobi in tako naprej. In cela vrsta projektov, ki smo jih podprli, se nanaša tudi na elektronske odpadke. In sicer projekt, ki je bil pravkar predstavljen, uh, e IA, potem uh, projekti v zvezi s pesticidi, potem tudi z upravljanjem gozdov, potem e, tudi nekaj, kar izvira iz konference v Kopenhagnu, potem trajnostna, uh, trajnostna poraba energije in proizvodnja energije. Deloma to temelji tudi na mednarodnih pogodbah, ampak torej predvsem eh, pri tem izhajamo tudi iz konvencije o biotski raznovrstnosti, diverzifikaciji in podnebnih sprememb. Torej to se nanaša na tematske in proračunske vrstice. Imamo pa tudi geografske inštrumente intra ECP pod EIF-om, kjer imamo velik projekt za eh, spostavljene eh, zmogljivosti. Torej, in kaj nas čaka v prihodnosti? Naslednji večletni finančni okvir. Eh, zavedamo se, da je treba storiti še veliko in da moramo še bolj vključiti okolje in podnebne spremembe v te projekte. Poskusili smo v programske smernice 2006 vključiti odločna sporočila, da je te vidike treba resno upoštevati, vendar treba je storiti še več. Eh, za naslednji večletni finančni okvir predlagamo, da določimo cilje za okolje in podnebne spremembe. V naslednjem tematskem programu DCI, eh, torej 25 odstotkov celotnega zneska za ta program, želimo nameniti torej 25 odstotkov tega zneska se mora stekati v projekte, ki so eh, relevantni za okolje in za podnebne spremembe. In tudi v instrumentih za zunanje delovanje so vključeni taki instrumenti. Torej 25 odstotkov imamo predvidenih v eh, inštrumentih, za geog geografskih inštrumentih za pomoč tudi za uh, področje podnebnih sprememb. Torej, toliko za enkrat, uh, seveda pa bom tudi pozneje se še uh, oglasil v tej razpravi. Hvala, gospod Renije. Sedaj pa ima besedo spet gospa Kim, ki ima možnost, da odgovori na številne vprašanja, ki so ji bila zastavljena. Hvala vsem za vprašanja to kaže, da je veliko zanimanje in tudi veliko znanja o povezavah med varstvom okolja in revščino. Želim začeti z zadnjim vprašanjem in sicer o povezavi med dolgoročnimi in kratkoročnimi eh, vidiki. Mislim, da je gosta, ki je postavila vprašanje, deloma tudi že odgovorila na to. Seveda gre za vprašanje različnih interesov. In to, kar skušamo doseči z pobudo revščina in okolje, sta predvsem dve stvari. Prvič, da določimo standarde. Če govorimo eh, pravico dostopa do vode, do čiste vode, potem je to eh, kratko in dolgoročni, dolgoročni razvojni cilj. Torej, na eni strani imamo revno prebivalstvo, ki je eh, glavni koristnik, kajti ti pogosto nimajo dostopa do vode in do uh, eh, sanitari. In če jih vključimo v to, je to potem prvi korak. Če eh, revni niso del sprejemanja odločitev, če se jih ne sliši, ker pač niso tako pomembni za volitve, uh, In če nimajo uh, neposrednega dostopa do virov, kot je voda, kot so tla, pot, potem so ti res revni in marginalizirani in treba jih je vključiti v to javno razpravo. In to lahko storimo s tem, da jih upoštevamo pri uh, ocenah in tudi uh, pri tem, kaj storiti s temi ocenami. Če niso del te razprave, potem se lahko zgodi, da bodo kratkoročni ekonomski dobički eh, prevladali nad dolgoročnimi cilji. In tu je treba in donatorje, kot so Evropska komisija ali Evropski parlament, mislim, da igrajo pomembno vlogo. Vi ste lahko eh, zaveznik pri tem, da branimo dolgoročne trajnostne dobičke nekratkoročnih. To je prvi odgovor na to. Potem zelena ekonomija. To je seveda lahko en način, ne more pa to biti ovira za razvoj eh, držav v razvoju. Mnoge teh držav vidijo zeleno ekonomijo kot dodatno oviro za dostop do mednarodnih trgov. In mislim, da gre za to, kako doseči zeleno ekonomijo, ki zagotavlja tudi delovna mesta. Mislim, da je to stara razprava, torej uh, v, pri projektih v Indiji, kjer ena nordijska država veliko investira v solarno energijo, uh, Eh, ampak to nekako ni trajnostno, kajti ne ustvarja delovnih mest, kapitalski stroški so zelo visoki, uporabniki ne morejo plačati eh, investicije, lahko potem plačujejo vzdrževanje, ampak nimajo toliko denarja, da bi sami plačali to investicijo. In to ni zelo trajnostno, torej celotno vprašanje zelene ekonomije, ki zagotavlja zaposlitev, ki uh, Eh, je delovno intenzivna, tako da revni dobijo delovna mesta, to moramo upoštevati, ko govorimo eh, o projektih eh, v prid okolja in za boj proti revščini. Gospa Garo je postavila vprašanje, kako lahko prepričamo vlade držav v razvoju, da se zauzemajo za proizvodnjo s številnimi uh, torej z ustvarjanjem veliko delovnih mest in da ne samo sekajo gozdove, kako videti dolgoročno korist za večino prebivalstva in da ne gledajo samo na kratkoročen dobiček. Ena rešitev, ki se predlaga za to v okviru june, pa je tako imenovani, je ideja, da bi mla, eh, s revnim skupnostim tudi plačevali za ohranjanje ekosistemov. Trenutno je nekaj projektov v Vietnamu in tudi v Kongu, kjer se plačuje skupnostim za to, da ne sekajo gozdov, temveč da jih eh, negujejo, tako da se lahko eh, uporabljajo kot eh, prihodek za lokalno prebivalstvo, da lahko uporabljajo proizvode gozdov, pridelke gozdov in da to nasplošno prispeva tudi k blaginji in razen tega s tem ni toliko negativnih posledic, kot so izpusti CO2. Torej, se pravi, eh, torej potrebuješ les za drva, potem tudi za prihodek in verjetno ni slabo, če se plačuje skup tem skupnostim, da eh, ohranjajo te naravne vire, ki so pomembni za cel svet. Pomembni za cel svet. In uh, seveda je pa potrem treba tudi ocenjevati, kako to deluje, ali uh, se res ustvarja prihodek za celo skupnost, ali imajo korist samo nekateri od tega, ali je to participativen proces, kjer ima ki ustvarja prihodke za delovn, za lokalno prebivalstvo in se ustvarjajo delovna mesta in seveda tudi uh, ohranijo viri za vodo, potem obnovljivi, obnovljivi viri energije, kaj lahko storimo, naprimer v Ruandi, proizvodnja obnovljivih virov energije eh, ali tudi boljše upravljanje z močviri in tako naprej. Pri Ruandi mislim, da moramo upoštevati, da je to zelo gosto naseljena država. Vsak centimeter zadnjih, zadnje tri leta sem eh, bila tam, se uporablja za kmetijstvo in sicer, da se tudi zagotovi potreba prebivalstva po hrani. Ni zelo veliko dodatnega prostora za nasade, za obnovljive vire energije v tem trenutku in tam so se odločili, mislim, da je bolje, da se bolje upravlja Uh, ja, sedanji objekti, predvsem tudi hidroenergetski objekti, seveda je treba izbrati, kaj je bolj trajnostno. Mnoge države se soočajo s težavami, da ko uh, stavijo na obnovljive vire energije, se potem dvignejo uh, Eh, cene za, živilo, eh, za živila. To eh, pogosto prihaja, vodi do konfliktov in do dilem za tiste, ki sprejemajo odločitve. Vsaka država mora tudi sama oceniti, kaj je najbolj trajnostni način omejenih virov. Ruanda je majhna država. In zemlja se uporablja predvsem za kmetijstvo in mislim, da je bilo bolje, da se izvaja projekte, predvsem tudi za ustrezno upravljanje z gozdobi in tudi eh, moč vidi potem, um, kako vključiti socialne, socialne in etnične vidike v ta razvoj. Torej, zgodovinsko je del prebivalstva bil izključen iz uh, priložnosti in razvoja, kajti eh, bila je ta etnična delitev. Eh, pri Ruandi je tako. Ruanda je poskusila preseči to etnično delitev. Vlada poskuša prepričati ljudi, da so vsi državljani Ruande, da ni več etničnih delitev. Mislim, da to uspe ali ne, je drugo vprašanje, ampak pač če je vsak lahko del, eh, če ima vsak eh, korist od hitrega razvoja Ruande, potem etnična delitev ne bo več tako pomembna, kajti vsak bo imel občutek, da mu to koristi in to poskuša doseči ruandska vlada trenutno. In mislim, da so rezultati, kar zadeva razvoj, zelo impresivni. Če sedaj potujete v Ruando, 94. leta je država bila popolnoma uničena, vidimo, da so rezultati zelo veliki, verjetno ima to tudi, gre tudi pol, torej politične stroške in sicer v glavnem se ta načrt nad, eh, izvaja centralno, centralistično, ampak kljub temu, če zagotoviš razvoj in to koristi vsem, potem bo tudi manj teh etničnih napistosti. Mislim, da je to tudi cilj uh, tak, to vrstne politike. Potem celotno vprašanje, ki je povezano s tem, ali je razvoj uničil okolje, kar uh, nekaj držav priča o tem, Kitajska, Indija in tako naprej. In tu spet uh, se to lahko spremeni. Ideja zelene ekonomije je, da se uporabijo okoljske politike za to, da se dvigne ljudi iz revščine. Torej spet ideja, kako lahko spremeniš ta razvoj od zgoraj na vzdolj z razvojem od spodaj na vzgor. Potem eh, v Montevideju, naprimer, eh, eh, delamo z eh, zbiralci odpadkov in zato dobijo denar in potem tudi reciklirajo te odpadke in tudi od države dobijo podporo za to. In v evalvacijah vidimo, da se čutijo, da so majhni podjetniki, čeprav prihajajo zelo revnih slojev prebivalstva, da imajo stabilne prihodke s tem, da reciklirajo uh, odpadke, ki nastajajo v mestih in mislim, da s tem opolnomočimo revne, da uh, storijo več iz svojega življenja in da uh, se nekako tudi vključijo potem v ta razvoj od spodaj na vzgor. Hvala za, za zelo zanimivo predstavitev in Prepričana sem, da lahko najdemo vse to tudi na vaših spletnih stranih. Sedaj pa bo Gabi vodila drugi del te uh, prireditve, kjer bomo slišali nekaj konkretnih primerov. Hvala. Najprej se želim prav tako zahvaliti za to predstavitev in za zelo, za to, da ste tako jasno Eh, povedali, kako je industrializacija povezana z degradacijo okolja in z revščino. Tudi mi kot Evropski parlament se moramo eh, bolj osredotočiti na te povezave in razen tega si moramo ogledati strategije Evropske unije, naprimer energetske strategije Evropske unije. Kaj ti vprašanja, ki ste jih postavili v zvezi z uporabo tal in tudi uh, z napačno uporabo, kar zadeva energetsko proizvodnjo in tudi energetske interese Evropske unije. Tudi to je uh, eden od razlogov, ki vodi do uh, volatilnosti cen živil. Sedaj pa Eh, vas vse prisrčno prav tako pozdravljam v svojem imenu na, tem, na tej javni predstavitvi, predvsem tudi mlade v zadnji vrsti. Prisrčno dobrodošli. Sedaj eh, sledi drugi del eh, in sicer bomo slišali nekaj konkretnih študij o okoljskih posledicah industrijskih dejavnosti, kot so Eh, pridobivanje nafte, kot je pridobivanje nafte. Uh. torej pravzaprav je bilo predvideno, da slišimo tudi predstavitev o strupinih snovih, to bi bilo zelo zanimivo, ampak to je odpadlo in zato si moramo, eh, se moramo vprašati, kako bomo to nadoknadili. Sedaj pa želim pozdraviti Cešim Voljo, ki je um, uh, z, z Friends of the Earth Nigeria in je tam uh, vodja oddelka za okolje. Um, bili ste uh, tudi uh, odvetnik in ste sodelovali v različnih postopkih, ko je šlo za um, uveljavljanje pravic, ko je prišlo do negativnih uh, posledic zaradi degradacije okolja. okolja gospod Williams eh, nam bo sedaj predstavil eh, posledice delovanja družb za pridobivanje nafte v podsaharski Afriki in sicer v delti Nigra. Hvala za to, da ste sprejeli povabilo na to prededitev in dajem vam besedo. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Spoštovane poslanke in poslanci, kolegice, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da sem lahko tukaj danes z vami in da vam lahko predstavim nekatera odprta vprašanja, ki se nanašajo na dejavnosti naftnih družb in eh, na okolje eh, delte reke Nigra in eh, ki se nanaša nekatera družbena, socialna vprašanja, ki so povezana s tem. Imam sicer pisni govor, ampak ker je časa malo, bi predlagal, da vam samo predstavimo, da nekatera najbolj zanimiva odprta vprašanja. Najprej želim povdariti naslednje. Večina uničevanja okolja v delti reke Niger v Nigeriji je posledica delovanja multinacionalk, ki črpajo zemljski plin in nafto. In vse te družbe imajo sedeže oziroma so uh, v Evropi doma. Gre za znana imena, kot so Shell, Agip, ali Ađib, Eni, mm, potem ExxonMobil, to je ameriška eh, družba in nekatere druge so prisotne tu. Na začetku sem menil, da bomo nasplošno lahko razpravljali o črpanju nafte in revščini, ampak eh, eh sedaj se bom osredotočil na vpliv eh, naftnih družb in njihovih dejavnosti v delti Nigra. Pravzaprav je tukaj, eh, gre tukaj za zelo eh, težko situacijo, v kateri so se znašli državljani, ki živijo v delti Nigra. Zakaj? Zato, ker zaradi prisotnosti zemljskega plima in nafte to bi človek mislil, bi moralo biti neke vrste blaginja za njih, pa se je paradoksno to izkazalo kot eh, nekaj negativnega. Ko gre za dostop do nahajališč zemljskega plina in nafte, tukaj uh, obstajajo težave. Pred nekaj časa sem v Evropskem parlamentu že na nekem drugem srečanju govoril o tem. Nič ni novega, da državljani Nigerije in tisti, ki živimo v delti reke Niger, smo izpostavljeni unesneževanju, ki je največja, če smem reči, v navednicah korist dejavnosti naftnih družb. E, naše gospodarstvo pa je v veliki meri odvisno od e, zemljskega plina in nafte. Kaj vidijo navadni državljani v Nigeriji. Vidijo in so izpostavljeni onesnaževanju, ki je posledica črpanja zemljskega plina in nafte. Sam naj bi vam torej predstavil to študijo primera. Zato naj vam predstavim nekatere nesreče, ko je prišlo eh, do razlitja nafte, ko je prišlo do eksploziji zaradi zemljskega plima, ko gre za uporabo eh, infrastrukture, za to področje, ki, kjer je tudi cela vrsta um, sovražnih eh, spopadov uh, se dogajalo v, tem, v tej delti reke Nigra. Ne bom govoril o razlitju nafte, ki je uničilo ogromna območja uh, eh, delte reke Niger zaradi onesnaženosti. Med decembrom 2011 in januarjem letošnjega leta, v tem kratkem obdobju, je prišlo do uničenja, do nesreč, ki so eh, imele skoraj da globalne posledice. No, o tem smo slišali in brali v medijih, ko gre za uh, razlitja nafte v delti reke Niger. Prva nesreča se je zgodila 26. decembra lani. Šlo je za uh, eh, mrazlitje nafte v vrtini Bunga. To, eh, te, lasnica te nafte je uh, firma Shell. Shell je us, zgradil uh, to naftno infrastrukturo, z, in uh, povezal to naftno ploščad, če smem reči tako, s uh, ob, uh, območnimi uh, pristanišči in to preko naftovodov. Ko je šlo za pre, prenos nafte iz črpališča do tankerja, je prišlo do ogromnega razlitja nafte kajti uh, cevovodi so počili in več kot stotine tisočev uh, državljanov je bilo prizadetih, ki tam živijo zaradi tega. Preden sem prišel sem, sem se pogovarjal z ribiči, ki delajo kot eh, obrtniki v enem od, o, v eni od uh, držav, ki se nahaja v delti reke Niger. Mene so ti ribiči obiskali, da bi se pogovorili o tem, kako jim lahko pomagam pri tožbi proti družbi Shell, ko je šlo za uh, to razlitje v, na črpališču v Vadi Bunga. Več kot 20 tisoč ribičev je na ta način izgubilo dostop do uh, možnosti ribarjenja v Nigru. In uh, zaradi, zaradi uh, obsega onesnaževanja, ki je posledica tega razlitja, enostavno nimajo več kje kaj loviti. Od decembra do dan danes, kajti tega onesnaženja šel še ni očistil, uh, so izgubili eh, vse dohodek, možnost ustvarjanja prihodka in pravzaprav nimajo več kaj početi tam, nimajo dela. Seveda eh, si lahko predstavljate, kaj to pomeni, da človek izgubi vir prihodka, izgubi resurse, s pomočjo katerih lahko nahrani svojo družino in v kateri človek sploh ne ve, kaj, bo, kaj, sledi jutri, kaj mu sledi jutri, kaj ga čaka jutri. Zaradi tega je prišlo do mnogih socialnih problemov v eh, delti Nigra. To lahko seveda vpliva tako na psihološko stanje, kot tudi na zdravje prizadetih ljudi. In to je samo primer. Uh, tega razlitja nafte na nahajališču Bunga v lasti firme Shell. In to se je zgodilo kmalo potem, ko je program UNEP Združenih narodov izdal poročilo o državi Oguniland. V tem poročilu je moč najti ugotovitve, ki nas kot aktiviste, zagovornike okolja sploh ni, ni presenetilo. Nismo bili presenečeni, da je v poročilu eh, moč prebrati rezultate, kakršni so tam. Seveda, verjetno vi veste, pa tudi mi vemo, da preden je UNEPO raziskal situacijo, je moja nevladna organizacija bila proti temu. Zakaj? Zato, ker smo omenili, da bo to odvrnilo pozornost vseh in vsakogar od dejanske katastrofe, od dejstva, da je Šel zapustil Oguniland, da se sedaj hoče vrniti v Oguniland, vlada pa je poskušala ustvariti situacijo, kjer si ljudje ne bodo mogli pomagati. In sedaj če pride nek organ Združenih narodov, vlada ni mogla in ni imela moralne pravice zanikati tega dela. Torej, na ta način so organi in sistem Združenih narodov, tako smo se bali, pomagali eh, k privrnitvi šela v Ogunoland. Ampak ugotovitve v tem poročilu pravzaprav točno potrjujejo tisto, česar smo se bali. Kajti pred šestimi meseci je eh, predsednik eh, Nigerije tudi zaradi tega poročila ugotovil, da je Ogunilan tako onesnažen, da bo več kot 30 let trajalo, preden se bo okolje povrnilo v kolikor toliko dobro stanje. Če bi takoj ukrepala vlada, tako kot to priporoča poročilo. No, šest mesecev po tem poročilu se še ničesar ni zgodilo, torej ni, eh, vlada Nigerije ni ničesar naredila. Poročilo je pred nami, to je krasen dokument. Uh, mislili smo, da bomo s tem poročilom dobili orodje, zato da bomo uh, tudi se strani UNEPA uh, dobili potrdilo tega, kar uh, mi zagotavljamo oziroma trdimo že vse čas. Uh, naftna podjetja pa sedaj mislijo, a nič se ni spremenilo, naprej bomo delali. In v zadnjih nekaj mesecih je vlada ustanovila tri odbore, tri komisije, ki naj bi vse pravčevale poročilo UNEPA in vsaka od teh komisij uh, je pod pristojnostjo uh, ministra za nafto, ki je seveda zelo blizu šelu. Lahko si kar sami predstavljate, kakšen bo rezultat dela teh komisij, preiskovalnih komisij. Takšna je torej situacija v zvezi z poročilom UNEPA o Ogudilandu, o Gonilandu. Vendar to še ni e, vse. Ni prišlo do razlitja nafte samo v Ogonilandu, tudi drugi deli e, eh, delte reke Niger so prizadeti. Leta 1988 smo doživeli enega največjih razliti. Šlo je za nahajališče, eh, ki je v lasti Exxon Mobila v eni od naših držav. Več kot 40 tisoč eh, sočkov surove nafte se je razrilo takrat. Nekaj podobnega kot eh, razlitje bunga, ampak Shell Eh, je zatrdil, da je pri njihovem primeru razlike tudi šlo za okoli 40 tisoč eh, sočkov nafte, ampak vsi, eh, ki živimo tam, vemo, da je prišlo do bistveno večjih količin razlitja. Razlitje nafte na nahajališču Bonga ni bilo edino, ki je bilo vključeno v to poročilo. V začetku letošnjega leta pa je prišlo do ponovnega velikega, uh, velike nesreče zaradi nafte. Gre za Chevron Apoy eksplozijo. In sicer je šlo za naftno ploščad na morju. No, naj še nekaj rečem. Zakaj smo mi bili proti prihodu UNEPA? Zato, ker smo rekli, ja, vprašanja so čisto jasna. Naftovodi teh podjetij večinama so zelo stari in so že preživeli svojo življenjsko dobo. To pomeni, da ob najmanjšem povečanju pritiska bodo popustili. In zahtevali smo preverjanje teh eh, naftovodov in plinovodov. No, to se seveda ni zgodilo. Eksplozija Chevrona pa je posledica višo, visokega pritiska, pod katerim je surova nafta potovala skozi cevi. In od januarja, ko se je ta nesreča zgodila, do danes eh, tam še vedno gorijo uh, količine plina oziroma nafte na morju. In to je, samo deset kilometrov stran od obale in sedaj ljudje, ki živijo na ovali, enostavno njim ne morejo piti vode. Pitno vodo dobivajo sedaj samo s pomočjo uh, eh, ladi, ki jih pripeljajo po reki. No, nekateri pijejo to onesnaženo vodo, ker pač nimajo druge izbire voda je seveda onesnažena. Na začetku pa je eh, Chevron trdil, da ni prišlo do nikakršne škode. Ampak poročila tudi moje organizacije kažejo, da ne samo, da je voda onesnažena, temveč da je tudi, da tudi uh, morska flora in fauna izumira. In toliko so uničili to uh, območje. Torej, to so tisti problemi, s katerimi mi živimo. Tisti, ki živimo v delti reke Niger. Moj izvršni direktor Nimo Basi povdarja, da nekateri so sedaj lokalni prebivalci sprejeli to poročilo UNEPA, kar pomeni, da so enostavno se eh, pripravljeni sprijazniti, da bodo živeli v onesnaženem okolju in umrli v onesnaženem okolju, zato ker je pač to območje tako uničeno. Toliko o razlitjih eh, nafte. Kaj pa zemeljski plin? V Evropi in v Ameriki, odkuder prihajajo ta podjetja, No, nekateri smo uh, videli uh, te uh, njihove, no, njihovo infrastrukturo v, na zahodu, ampak v Nigeriji pravijo, da bodo morali zaustaviti zažiganje plina, kar pomeni, da bodo morali zaustaviti za celotno proizvodnjo. In naša vlada, katere proračun se večinoma pridobiva iz nafte in plina, je seveda tukaj v precepu. Za vlado je sedaj to dilema, ampak za nas pa tukaj ni nobene dileme. Kaj ti? Uh, eh, ta podjetja lahko nehajo zažigati plin in lahko ustrezno plin, ki se sedaj zažiga, zajemajo in ga preusmerijo v nekaj koristnega. Mm, in to, kar je sedaj, uh, ironija je, da imamo pri nas najvišjo ceno zemljskega plina. 250 mil, milijard uh, kubičnih metrov zemljskega plina se zažiga, v, se je zažgalo v letih uh, od 2005 do uh, danes. No, če bo to zažiganje plina se nadaljevalo, Potem bodo, tako kot se je to že zgodilo januarja letos, eh, Nigerici šli na cesto. Sedaj je vlada sicer privolila v subvencioniranje hrane, ampak istočasno 250 eh, milijard letno eh, gre dobesedno v zrak. Pri istočasno pa, kot sem že rekel, naši državljani plačujejo izjemno visoko ceno za zemljski plin in za nafto. Torej, kakšni so kumulativni učinki vsega tega? Kriza. Tam, kjer ni zaupanja med državljani in vlado na eni strani, ter eh, v podjetja in gospodarstvo na drugi strani. Ta podjetja imajo uradno zabeležene milijarde. Eh, petrodolarjev, torej naftnih dolarjev dobičkov. In kaj dobijo naši prebivalci za to, od tega, kaj imajo? Nič. Uničevanje okolja, uničevanje njihovih možnosti za preživljanje in ustvarjanje problemov, ki jih v tem primeru ustvarja zažiganje plina. Pa ne samo to. To povzroča ne samo eh, škodo na zdravju ljudi, temveč tudi povzroča podnebne spremembe v globalnem okviru. To so znanstveniki že ugotovili. V Nigeriji je treba povdariti še nekaj. Eh, naša sodišča so sprejela pravnomočne sodne odločbe, da je zažiganje plina nedovoljeno. Šel in eh, njihovi eh, domači eh, sodelavci so, naj bi pre, prenehali z zažiganjem plina, ampak to še naprej počenjajo. Vlada se sedaj s temi multinacionalkami pogaja o tem, ali naj bi prenehali zažigati plin ali ne. Vlada vedno znova določa tem podjetjem nove roke, kot jim pač tem podjetjem ustre, ustrezajo. Sedaj smo v zelo težkem, nevarnem položaju. Nekateri še vedno menimo, da mora biti uh, vlada poštena in objektivna, ampak žal mnogi vemo, da temu ni tako. Leta 2010 je uh, vlada na hitro sprejela zakon o petrokemični industriji in takrat so se pogajali o nekem sporazumu o skupnem vlaganju, tako da naj bi eh, podjetja iz tujine prihajala z eh, kapitalom in eh, infrastrukturo, vlada pa naj bi dala na voljo nahajališča, ampak šel in, in multinacionalke so bile proti. No, na koncu se je zgodilo tako, da ali bo ta zakon sprejet kot je to po volji multinacionalkam ali pa ne bo sprejet. No za enkrat, če ni bil sprejet, če vedno se o njem pogajajo in pogovarjajo. In posebni uh, komi preiskovalna komisija, ki jo vodi ministr za naftno industrijo, se bo ponovno o tem uh, s tem ukvarjala. To so torej problemi. No pa so, si pogledamo še drugo plat medalje. Kakšne so posledice vsega tega? v delti reke Niger je prišlo do uh, m, sovražnosti. Mladina je šla na cesto, uh, protestirala je, napadali so podjetja in tako naprej. Sam kot zagovornik okolja to odločno obsojam. Kot nigerijec to tudi obsojam in to sem naredil na vsakem forumu, na katerem sem imel priložnost govoriti, tako doma kot tudi izven Nigerije. Ved, re, vedno znova sem povdarjal, takšno uničevanje ne bo rešilo naših problemov. Kaznive dejavnosti, kriminal, to ne bo rešilo naših problemov, to bo ustvarilo še več problemov za državljane Nigerije. Ampak istočasno je treba se pogovarjati ustvarjati institucije, ki bodo spoštovale eh, pravice ljudi in vrednote, ki jih cenimo. Zato sem prišel k vam. Zato je tako pomembno, vsaj za me, da sem prišel k vam. Ne želim namreč govoriti samo o problemih. Treba se je vprašati, kakšne rešitve lahko kolektivno sedaj zagotovimo in ponudimo. Rešitve in prošnja, ki, prošnje, ki jih bom naslovil na vas, so tiste, ki sem jih eh, že na različnih forumih eh, eh, povedal. V Združenih narodih, mednarodnih konferencah in tako naprej. Te prošnje sem večkrat ponovil in ponovil bom še enkrat. Nigerija je brez moči, potrebuje pomoč. sami kot nigerici ne moremo zaustaviti naftnih eh, multinacionalk, ki uničujejo naše okolje, naš vir preživljanja in ustvarjajo krizo v moji državi. Seveda je dobro, da eh, smo proti uničevanju Ogunilanda, ampak vemo, kaj se je zgodilo z enim od eh, največjih zagovornikov pravic eh, prebivalstva v tem delu delte reke Niger. Torej, kaj bi vas prosil? Prvič, Evropski parlament lahko pomaga Nigeriji s tem, da sprejme zakonodajo, ki bo do ki bo prisilila naftne družbe, da iste standarde, ki jih uporabljajo doma, uporabljajo tudi po drugod po svetu, da spoštujajo zakonodajo in sodne odločbe držav, v katerih eh, delujejo in da prebivalcem teh držav eh, dos, dovolijo dostop do finančnih sredstev, da pomagajo eh, bolehnim, ranljivim skupnostim in tako naprej zlasti, če gre pri tem tudi še za kršitev človekovih pravic. Drugič, Evropski parlament bi moral uporabiti svoje organe in instrumente, da bi podprl sodišča, ki jih ustan, so jih ustanovili organi, eh, organizacija Združenih narodov, ki eh, se borijo za enako spoštovanje človekovih pravic, kakor eh, je to eh, potrebno v državah, iz katerih eh, te naftne družbe prihajajo. Torej, to so prošnje, ki sem jih že večkrat eh, ponovil, med drugim tudi na konferenci Združenih narodov v Vancouvru. In takrat so Združeni narodi tudi podprli eh, to našo zahtevo. Če je, so Združeni narodi to sprejeli, potem eh, lahko pričakujemo, da se bo morda v državah, v katerih, eh, iz katerih prihajajo te naftne družbe, kaj spremenilo. Tretjič. Treba je zagotoviti ustrezni dostop državljanom Nigerije, če bo Evropski parlament sprejel ustrezno zakonodajo. Namreč, treba je zagotoviti dostop državljanom naših držav eh, do pravnih sredstev v, eh, na sodiščih držav, iz katerih te multinacionalke prihajajo. Nizozemski parlament je že začel delati na podobni zakonodaji in tudi vam bi eh, položil na srce, da poskušate narediti nekaj podobnega. Ker me čas preganja, bom Eh, omenil še zadnjo, ampak ne najmanj pomembno prošnjo. Moram reči, da sem vesel, ko slišim nekatere uh, med vami, ki zahtevate, da je treba skupnostim finančno pomagati za obnavljanje gozdov. Celotni scenarij se je pri nas osredotočil na delovanje naftnih družb, ampak pri reševanju problemov smo prišli do zadnje možnosti. Če ne bo nič drugega uspelo, potem kampanja za to, da nafta ostane v zemlji, mora postati kampanja, ki jo bomo prevzeli. Mislim, da ni nič nenavadnega in nenormalnega, da prebivalci eh, moje države zahtevajo lahko tudi to možnost. To se da narediti. Če bomo pustili nafto v zemlji, ne bo več uničevanja okolja. In to se lahko potem predstavi kot eh, eh projekti, s čistim razvojem in v okviru kiotskega protokola bi takšni projekti lahko bili tudi vključeni v eh, trgovanje z emisijami. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, zelo impresivna predstavitev, zelo konkretna, eh, tudi podrobna. Uh, I learned uh, that we in the European Parliament uh, have an important role to, to slišim, da ima parlament kar pomembno vlogo pri eh, predstavitvi tega, kar ste vi povedali in pri organiziranju javne razprave o teh problemih v Nigeriji. Ampak vedeti morate, vedeti moramo, da uh, investicije nimajo vedno samo pozitivnega učinka eh, v državah v razvojah, ampak eh, tudi negativnega in morajo uh, tudi uh, oblasti v državah v razvojah se naučiti odgovornosti, morajo vedeti, komu bodo dali možnost najema eh, zemlje in komu bojo dovolili uporabo te zemlje. O tem bo prav gotovo potekala razprava. Sedaj bom dala besedo kolegom. Imamo samo nekaj minut, prosim, da ste kratki in jedrnati. Gospod Deva, pa gospod Görens. Ne bi želel krasti vašega časa. Ampak eh, gospod Williams je eh, omenil Sarovivo. Pred sedemnajstimi leti se je eh, ta problem začel in še vedno govorimo o tem. In sam sem bil v spodnjem domu, ko se je to začelo, ko je bil Kenobit. In sedaj govorite o isti stvari, to je grozno. Gospodu Williamsu se želim zahvaliti za njegovo zelo zanimivo predstavitev. V bistvu je govoril o pravem škandalu. In škandal je naslednji. E, organi oziroma vlada Nigerije ne ve, kaj početi. Jaz pa vidim problem na naslednji način preden eh, začno črpati nafto, morajo eh, ta podjetja dobiti dovoljenje za izkoriščanje. Posod po svetu je to dovoljenje mogoče umakniti, preklicati, če eh, pogoji iz dovoljenja niso več spoštovani. Če sem vas prav razumel, eh, se pri vas to ne dogaja. In če je res tako, potem je po moje treba narediti vse za to, da bi tisti organ, tisti državni organ, ki je eh, to eh, dovoljenje izdal, naredil vse, da se eh, dovoljenje tudi spoštuje. Eh, naklonjen sem ideji ustanovitvi mednarodnega sodišča, ki bi lahko eh, sodilo o takih zadevah. Vseeno pa imam določene pomisleke. Mislim, da bi bilo težko o tem govoriti že sedaj v resoluciji, kajti lahko bi se zgodilo, da bi to postala še ena faza, ki bi samo potrjevala šibkost države, v katerih eh, prihaja do teh eh, težav. Mislim, da imamo eh, močnega sogovornika. In eh, pravna eh, država oziroma vladavina prava se eh, tudi spoštuje v vaši državi. Bolje kot resolucija bi bila po moje naslednja rešitev. Morali bi se se obrnili na pravnike, specialiste z področja mednarodnega okolja. Zakaj ne bi pripravili poročila, katerega namen bi bi bil še bolj poglobiti to vprašanje. Eh, In morali bi obsoditi porazdelitev virov, ki niso ustrezno porazdeljeni. Kajti, če tega vprašanja ne bomo rešili, bomo izničili veliko eh, naporov. Ampak mislim, da je najprej treba vzpostaviti avtoriteto v državi. Ne vem, kaj si vi mislite o mojih mislih. Ali sem prav ra razumel položaj v vaši državi? Uh. I would like to propose uh, that we are uh, calling other members and give Predlagam, da najprej damo besedo nekaterim članom. Na koncu boste pa vi ponovno dobili eh, besedo. Gospa Keller. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Razumem vašo zaskrbljeno zaradi uničevanja okolja. Tudi eh, evropejska podjetja so vključena v to degradacijo in to je eh, Eh, velik problem, kajti v Evropski uniji morajo spoštovati določena pravila, določeno zakonodajo teh pravil in zakonodaja pa ne eh, spoštuje druge. In isti problem eh, je tudi z drugimi državami. In zgleda, da pozabijo na visoke okoljske standarde, ko gredo v tujino. Ali imate kakšen konkretni predlog o tem, kaj bi mi lahko naredili kot parlament? Rekli ste tudi, da bi morali dati možnost sodnih postotkov. Imate kakšen konkreten primer? Uh, thank you, Ska. And now, um, ah, Mr. Cortez Lastra, you have the floor, please. Sí, muchas gracias, presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati in se zahvaliti gospodu Williamsu za, za odlično predstavitev o tej temi veliko beremo, eh, malo smo seznanjeni s temi težavami, premalo verjetno. In eh, tu imam dve vprašanje. Z nami je tudi predstavnica Združenih narodov, zato bi bilo verjetno pametno, da postavim to vprašanje. Najprej, kakšna je vloga civilne družbe v eh, območju Delte Nigra. Situacija namreč zelo težka. Dosti težja kot drugi. In mene res zanima, kakšno vlogo igrajo nevladne organizacije, kakšno vlogo igra civilna družba. Če bi nam lahko nekoliko povedali o tem. In potem eh, ste omenili tudi, da včasih eh, skupnostim plačajo, da eh, ohranijo gost v določenih področjih. Naj se spomnimo tega, kar se je zgodilo v Jasoniju, Ekvadorju. Preko Združenih narodov poskušajo ta območja zaščititi, ustvarjajo rezervate. Mogoče bi tudi vi razmislili o tem, da bi vzpostavili posebna območja po svetu, ki eh, zaradi svojega pomena zaslužijo posebno zaščito, da se tam ne eh, črpa nafte, da se tam ne izkorišča viro in mogoče bi preko Združenih narodov Eh, lahko izvajali takšno politiko ohranjevanja eh, takih območij. To je vprašanje za eh, predstavnico Združenih narodov. Hvala lepa, preden vam dam besedo. Gospod Williams, dajem besedo gospe Aneke Galama. ki je koordinatorica pro, programa, eh, ki se izvaja v Kongu. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da na hitro omenimo še eno študijo primera. Upajmo, da v tem primeru ne bo prišlo do podobne situacije, kakršni smo priča v eh, Nigeriji. To je eh, območje, ki se imenuje Nacionalni park Verunga, je na eh, vzhodnem delu Demokratične republike Konga in meji na Ruando in Ugando. Če ste slišali že o tem parku, ste, za, ste slišali zaradi goril, ki, gorskih goril, ki živijo. To je zaščitena vrsta. Da je Anfosi je v prejšnjih desetletjih veliko naredila, za zaščito teh živali. WWF deluje na tem področju že mnogo let. Eh, pomagamo lokalnim organom, da varujejo, da ščitijo ta park in istočasno tudi eh, pomagamo eh, tem skupnostim, da si ustvarijo boljše življenje. No, sedaj smo pa tu iz drugega razloga. Izkazalo se je, da se nahaja nafta. Eh, pod tem parkom. Total in pa Soko International sta leta 2011 in 2012 že prišli v park. Kongoška vlada jim je že dala koncesije za črpanje nafte. Eh, vendar pa je na teh področjih 85, torej 85 tega eh, eh, ga zemljišča, ki je namenjeno koncesiji, pripada parku. Ta park je globalno znan zaradi svojega habitata in biotske raznolikosti in kljub konfliktom v, na vzhodu eh, Demokratične republike Konga je ta park še vedno kar stabilen. istočasno pa eh, kongoški zakon in pa eh, UNESCO-va konvencija prepovedujeta vsakršne koli posega v ta park. Ampak nobena od obeh podjetij se ni obvezala, da bo spoštovala eh, kongoški zakon in da bo spoštovala tudi eh, konvencijo Združenih narodov, ki prepoveduje poseganje v ta park. In Zato meni naša organizacija WWF, da brez pritiska Evrope in brez pritiska eh, eh, delničarjev eh, ne bo mogoče ustaviti eh, črpanja nafte na tem področju. Naj vam na hitro opišem, kako si predstavljamo, da bi Evropa posredovala pri tem vprašanju. Evropska naftna podjetja morajo spoštovati ista pravila, kot veljajo doma tudi v drugih državah. Morajo izvajati eh, in spoštovati pravila socialne o, eh, odgovornosti podjetij, morajo spoštovati smernice OECD, morajo tudi izvajati skrbni pregled, vključno z okoljskim. Ampak tudi domače vlade morajo spoštovati eh, smernice OECD in eh, OE, države, ki so podpisale smernice OECD, pa morajo tudi zagotavljati njihovo spoštovanje. Evropski parlament, zlasti odbor DEVE, sta odgovorna za to, da preprečita izkoriščanje nafte v nacionalnem parku eh, Verunga. Komisija zagotavlja 30 milijonov evrov vladi Demokratične republike Konga za ohranjevanje biotske raznolikosti. Ena tretjina, se pravi 10 milijonov evrov, je namenjena specifično ohranitvi eh, nacionalnega parka Verunga. Doslej je kongoška vlada veliko naredila. Eh, začeli so izvajati strateško okoljsko oceno O tem je nakratko govorila tudi predstavnica komisije, tako da bi ugotovili, kakšen bi bil učinek eh, izkoriščanja naftnih, eh, za, eh, na, naftnih eh, nahajališč na okolje. In mislim, da moramo počakati, da se ta proces izvede do konca. Organi, eh, ki so pristojni za to, morajo izvesti prostopek do konca, vendar pa eh, niti ena, niti druga po, eh, firma se ni eh, odzvala na to in sta obe podjetji začeli s izkoriščanjem. Zato pozivamo odbor za razvoj, kakor tudi parlament in komisijo, da izkoriščijo vse svoje možnosti, da zahtevajo od evropskih podjetij, da spoštujejo eh, pravila, ki veljajo. In zadnja stvar, mislim, da bi bilo zelo žalostno, da bi se zgodilo tukaj nekaj podobnega kot v eh, Nigeriji, da bi nafta poslala, postala še en razlog za konflikte. Kajti povezava med naravnimi viri in trpljenjem ljudi je lahko ze, zelo nevarna. In nafta lahko ogrozi ta del Afrike, eh, če bomo omogočili tima, tema dvema evropskima podjetjema, da vstopita v ta park. Najlepša hvala. And I, I think uh, we will also get your contribution. To bom posredovala sekretarjatu in vsem članom eh, odbora za razvoj. Floor, but, um, to, to imate besedo, žal imate na voljo samo nekaj minut. Tudi gospa Kemp bo govorila na vprašanja gospoda Görensa. Najlepša hvala. vsem se zahvaljujem za vprašanja. Zlasti zato, ker vem, da nas je veliko, ki smo v tej dvorani, spremljalo situacijo v Nigeriji. Celo zanimivo je, da e, vi že razmišljate v smislu predlogov, ki sem jih dal. No, gospoda Deve ni več tukaj. No, situacija, v kateri smo v Nigeriji, traja že 17 let, ker, ker Sara Viva je bil ubit takrat. E, in e, program Združenih narodov je potrdil, e, kaj se je zgodilo in to je žal še vedno realnost spoštovane članice in člani parlamenta. No, ko gre za državne organe, za to, da ne delajo tega, kar bi morali delati. Ja, to smo že zelo veliko krat ponovili našim državnim organom. Nekateri smo poskušali narediti vse, kar je v naših močeh, zato da bi zagotovili, da bi državni akteri naredili tisto, kar morajo, da bi vsakeč bilo narejeno vse. Ampak nismo uspeli. Recimo eh, sežiganje plina. Ministro za okolje sem. pisal. In sem pripravil. No, eh, in sicer sem eh, ponovno na, napisal tisti del zakona, ki eh, se je nanašal na sežiganje glasov. Am, eh, to so sicer sprejeli vsi, ampak zaradi te določbe, te danji minister za okolje, gospod Kalime, bil, eh, so ga nagnali. In potem je eh, proces umrl naravne smrti. Ista stvar eh, velja za Eleron recimo in za druga naftna podjetja. Vsa so se trudila, da ne bi zakon bil sprejet. No, omenili ste tudi dovoljenja oziroma licence. Seveda imamo to predvideno v zakonu. Ko ne, neko podjetje ne spoštuje standardov, eh, vključno z okoljskimi standardi, potem to so sama podjetja napisala. Eh, in UNEP je to omenjal tudi eh, v svojem poročilu, eh, da šel ne spoštuje svojih lastnih standardov. Nobene moralne moči nima vlada, da bi jih prijela za besedo. Zato, ker Oni grozijo vladi in rečejo, če boste vi od nas za tisto, kar je treba, potem bomo nehali s proizvodno in če bomo nehali s proizvodno, eh, pomeni, da vi ne boste imeli eh, denarja za vodene države. Zaradi te eh, situacije je eh, prišlo do tega. Nočemo, da bi prišlo do revolucije v Nigeriji, kajti če bo prišlo do revolucije, bo to problem globalno. In zato smo sedaj v taki situaciji. Vsi vemo, kaj se dogaja, vsi se zavedamo tega, kar se dogaja. Islamistične skupine terorizirajo vse in se bojijo proti vladi. Vlada pa nima nobene moči, da bi jih spravila v red. In če se pa situacija še poslabša, bo pa res stvar problematična. Zato tako cenim to možnost, to priložnost, da sedim pred vami in da predstavim svoje zahteve. Ja, e, vlada e, bi lahko umaknila dovoljenja za izkoriščanje nafte, ampak tega pač ne naredi. Strinjam se z gospod Kaleb. E, v zvezi s tem, kar je povedala o dvojnih standardih, mislim, da se strinjate vsi kaj te multinacionalke, naftne multinacionalke ne spoštujejo zakonodaje v eh, razvitih državah zato, ker bi same tako hodile, ampak zato, ker obstaja sistem, ki jih prisili, da to naredijo, pa če jim je to všeč ali ne. Ti mehanizmi pa so v državah v razvoju šipki, ne samo v Nigeriji, kot je Angela ravno kar povedala, eh, ravno kar je govorila o Demokratični republiki Kongo. Če se nič ne bo naredilo sedaj, se bo situacija v eh, eh, Demokratični republiki Kongo zelo približala situaciji v Nigeriji. In to velja za vse afriške države, kjer eh, se nahaja nafta, ki je. Eh, temelj za njihovo gos eh, nacionalno gospodarstvo. Recimo v Gani. Eh, Gana se poskuša obnašati nekoliko drugače kot druge afriške države, kjer se nahaja nafta. Zato, ker so že od samega zač začetka vedeli, kaj se dogaja v drugih afriških državah in so se tako pravi čas pripravili na to. to eh, izobraževanje ozaveščanje je tudi treba podpirati v drugih eh, delih Afrike, recimo v Demokratični republiki Kongo, v Sudanu in druge. Torej v državah, eh, kjer eh, se nahaja nafta. Še dve vprašanji sta bili postavljeni. Vloga civilne družbe. Naj povdarim, Brez civilne države zunanji svet sploh ne bi nič slišal o težavah v Nigeriji. Naša odgovornost je ne le, da govorimo eh, z zunanjim svetom, ampak da se pogovarjamo tudi s tistimi doma da se najprej pogovarjamo s svojimi skupnosti. Moja organizacija izhaja iz ljudstva in naša prva odgovornost je, da govorimo z lokalnimi skupnostmi o preventivnih ukrepih, kako se eh, zaščititi pred uničenjem eh, onesnaženja nafte in tako naprej. Najprej reč, imamo situacije, kjer korporacije pravijo, da pride do teh izlivov nafte zaradi eh, sabotaže, da lokalno prebivalstvo pač luknja eh, naftovode. To seveda obstaja, nič ne rečem, da ne, ampak ne v večini primerov, eh, kot je to pokazalo poročilo UNEPA. So izolirani primeri in naftna podjetja bi morala priznati, da je večina teh razlitih posledica njihove dejavnosti, kajti eh, ilegalno krasti nafto je, je kapitalno intenzivno delo. In seveda, nimajo vsi eh, sredstev, ki bi to lahko počeli, kar pomeni, da je samo nekdo visoko v vladi ali visoko v eh, podjetju tisti, ki. Omo, ki uporablja lokalne ljudi, da eh, to počno. Zato moramo narediti več za izobraževanje ljudi. Moramo jim predstavljati tudi politiko, tako da bomo ustvarili situacijo, kjer lahko eh, začnemo uporabljati tudi zakonodajo za odpravljanje teh težav. In tak poleg tega moramo tudi kot pravniki prisiliti podjetja, da delajo tisto, kar naredijo. Tudi če uporabimo sodišča, pri, recimo pride do, eh, do sodbe, ki jo izda sodišče, eh, šest let je poteklo eh, od takrat, ko je bila izdana sodba, ki prepoveduje eh, sežiganje plina, ampak še, še vedno sežiga ta plin se, moja odgovornost je, da uh, stopim v stik s sodišči, da, da se obrnem na sodišča, da to naredijo. Ja. Hvala lepa za zadnji del. Eh, te razprave. Na vprašanje nafta je seveda treba gledati z praktičnega vidika. Mi gledamo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno. Če bi pustili nafto v zemlji, to je zadnja opcija, takrat, ko se bo izkazalo, da nič drugega ne pomaga. No, lahko bi z, z, eh, začeli s temi pregledi, to bi bil nekak srednjeročni proces. E, trenutno tožimo šel v Hagu. Nekaj faz tega e, postopka že poteklo. E, naše sodišče je že eh, dalo zadevo na hak. In to je seveda neke vrste nadaljevanje teh predlogov. In če bo vaš odbor poskušal pomagati konkre razviti konkretne predloge o tem, kako se uporabljajo sodišča, bom zelo vesel. In eh, hvala lepa za to eh, priložnost in za to čas. Oops. Thank you very much to Mr. William. And uh, yes, uh, I, I Hvala lepa, gospod Williams. Vsi člani odbora DEVA se strinjamo s tem, da nam pošljete informacije o trenutni situaciji in če nam boste to lahko poslali, bomo zelo zadovoljni. Sedaj pa še enkrat dajem besedo vam, Gospod Görans vam je neposredno zastavil vprašanje. Naj se navežem na to, kar je rekel gospod Williams. Z kolegi bomo z veseljem vam dali poročilo UNEP. Mislim, da on ni eh, kritiziral UNEPA, ampak eh, je bolj podaril dejstvo, da ni vključeval zadnjih eh, izlivov, ker je bilo poročilo narejeno eh, Eh, lani. Mislim, da je to zelo pomembno, da imamo te informacije o osnaževanju, o eh, socialno-ekonomskem učinku teh dejavnosti dolgoročno. Um, Naj odgovorim gospodu Kortesu, kakšne vrste globalnih pobud obstajajo za to, da se zagotovi, da bodo nekateri viri, kot so gozdovi, nafta, ostali v zemlji neizkoriščeni. Obstaja projekt, ki se imenuje UN Red. Mislim, da je to simbol za to, da morajo gozdovi ostati tam, kjer so. No, tale eh, primer iz Konga je tudi zanimiv in to, kar delamo, bi bilo zanimivo za eh, park Verunga kaj poskušamo narediti? Poskušamo vključiti lokalne skupnosti v upravljanje gozda, namesto da bi uporabljale gost, plačujemo jim, da ohranjujejo gost. In zato se uporabljajo finančni mehanizmi na globalni ali nacionalni ravni. Vi nam lahko pomagate na tri načine. Treba je zagotoviti, prvič, da je to dolgoročni proces ohranjanja virov. Če bi šlo za projekt, ki bi trajal samo tri mesece, s tem ne bomo preprečili podnebnih sprememb in s tem ne bomo pomagali tem ljudem k boljšemu življenju in trajnostnemu razvoju. logično, potem e, moramo imeti tudi mehanizem monitoringa, spremljanja. Kajti e, ne smemo dovoliti, da se samo porabi denar in se nič ne naredi. Sem je treba vključiti lokalne prebivalce. Kajti ta razvoj je delovno intenzivno. Mi želimo zagotoviti varovanje okolja, gozda za to, da bi tudi ustvarili nova delovna mesta in izboljšali življenje ljudi. Potem primer eh, Ekvadorja, tudi to je eden od pilotnih projektov. Ekvador, Vietnam, Demokratična republika, Kongo in tisto, kar ste vi omenili, je eden od eh, pilotnih projektov. Hvala lepa. Gospa Kemp. Zdaj dajem besedo gospe Keller. E, za zaključne besede. Hvala, mislim, da bom lahko kratka. Že prej je postalo jasno in je bilo jasno, da slabšanje okolja močno vpliva na revščino. To je izjemno pomembno vprašanje in moramo narediti več. Veliko stvari je, ki v državah v razvoju ne delujejo, ampak tudi v EU lahko kaj spremenimo. Recimo slišali smo, kaj bi lahko naredili z evropskimi podjetji. Tudi mi lahko naredimo nekaj za eh, boj proti podnebnim spremembam. Moramo zagotoviti recimo več denarja. Potem je pred nami konferenca Rio plus 20 in zato bi lahko te teme predstavili dali na mizo in na tej konferenci bomo morali predstaviti ambiciozne in konkretne cilje in to za nas v EU, pa tudi uh, širše. Um. Uh, Civilna družba, lokalno prebivalstvo, To je pomembno področje. Arhoška konvencija je tu pomembna. Morali bi pozvati druge države, ampak tudi komisija ne vključuje civilne družbe v zadostni meri v bodoče tematske programe o okolju, kar pomeni, da moramo odpraviti te pomankljivosti, ki so ogromne. moramo uh, pospraviti pred svojim pragom, preden začnemo kazati na druge. Gospodarstvo igra pomembno vlogo v tem in mislim, da bi morali biti bolj razvojno naravnani, ampak gospodarstvo, ekonomija, to ni dovolj, še vedno je potrebna razvojna pomoč in zato eh, se ne smemo odreči eh, našemu stališču eh, do leta 2015, kajti gospodarstvo je pomembno, ampak ne more samo gospodarstvo nadomestiti uradnega delovanja Evropske unije. Toliko v zaključek. Najlepša hvala, ti dajem besedo nazaj. Hvala lepa. Dve stvari bi želela povedati. Z vsemi kolegi se strinjam, ki so rekli, da ima Evropska unija odgovornost da, in da mora spremljati to, kar se dogaja v državah v razvoju in da moramo se ponovno angažirati za to, da bomo dosegli tisočletne cilje in da bomo zmanjšali klimatske spremembe in rešili biosko raznovrstnost. Ena naših najpomembnejših zavez je, da zelo natančno spremljamo to, kar se dogaja tudi v smislu posledic finančne in gospodarske krize. Ne smemo dopustiti, da bi finančna in gospodarska kriza bila opravičilo oziroma izgovor za zmanjševanje sredstev namenjenih eh, razvoju in boju proti klimatskim spremembam. To je zelo pomembno kot sama sem se kot poročevalka ukvarjala s slabo prehrano in eh, varno hrano. Zato so me zelo zanimale nove informacije o neposredni povezavi med degradacijo ekosistemov in pa uporabo zemlje oziroma tal in pa cenami hrane ter v tej zvezi tudi z lakoto in podhranjenostjo. Bolj natančno moramo spremljati vlogo podjetij iz Evropske unije. Po moje ni dovolj govoriti o socialni odgovornosti podjetij, ne. K temu moramo dodati tudi okoljsko odgovornost in pa odgovornost za človekove pravice v državah v razvoju. Ampak tu ne smemo iskati samo prostovoljne, pri, pr, eh, prostovoljnega dela podjetja, ampak moramo zahtevati tudi konkretno od podjetij, da plačajo očkodnine za škodo, ki so jo uh, napravile in moramo zahtevati konkretne sankcije. Nemogoče je, da ta podjetja še naprej ostanejo nekaznovana. Um, uh, uh, uh, in zato. Uh, vas bomo podprli pri vašem boju za več pravičnosti, za več ekološke in socialne pravice v vaši državi in v vaši regiji in za zanimanjem bomo eh, nadaljevali naše razprave. Najlepša hvala vsem skupaj. Eh, zahvaljujem se tudi vsem udeležencem in zlasti najlepša hvala gospodu Williamsu in gospe Kempten. Hvala tudi tolmačem za njihovo delo.